Skupini EKR in EFDD sta mi posredovali seznam nominacij in sprememb eh, članov v odborih in medparlamentarnih delegacijah. Eh, ta imena lahko najdete.